pripombe glede zapisnikov. Aha, teh sploh ni na dnevnem redu. Torej, druga točka, sporočila predsednika. Preden začnemo z drugimi rednimi točkami dnevnega reda, bi spregovoril še o, voli, bi spregovorili še o volitvah v Albaniji. Ovse je podala poročila ki nakazujejo na številne pomankljivosti, do katerih je prišlo v Albaniji pri postopku izvedbe volitev. Radi bi prisluhnili temu, kako se zadeve razvijajo, ker je to pomembna država pri kateri si prizadevamo za pogajanja za članstvo. S kolegom eh, Knutom Fleckensteinom smo poslali tja tudi predstavnike ki so se pozanimali glede postopka zbliževanja političnih strank v Albaniji. Upam, da je do tega prišlo, imam pa občutek, da so potem volitve se obrnile v drugačno smer. Saj, ko pogledamo odzive ovse na vprašanja medijev, je zelo jasno, kaj se je oziroma kaj se ni dogajalo v Albaniji, ko gre naprimer za kupovanje glasov in za nadaljne manipulacije beremo lahko, da so se glasovi kupovali za denar, da je prišlo do manipulacij na volilnih lističih in da je javna uprava enostransko posegala v postopek volitev. Pri tem se je izvajal tudi pritisk na zaposlene. Očitno so nadrejeni prisilili svoje podrejene v javni upravi, da so izbrali prave kandidate na volitvah. Zlorabila se je tudi javna služba za rezultat volitev. Tudi ko gre za upravne postopke, vidimo, da je bilo veliko težav, ko, ker je prihajalo tudi do fizičnih primerov nasilja. 39 jih je bilo navedenih, ko je šlo za takšen pritisk, 34 um, primerov političnega pritiska, 32 primerov um, drugih prisilnih oblik in tako naprej. Sam sicer nisem bil prisoten na terenu, tako da o zadevah ne morem soditi. Bomo pa videli, kako bo v nadaljevanju. Dobro bi bilo, če bi odgo. Odbor eh, pregovoril spregovoril o tem vprašanju. Gospod Kukan in gospod Fleckenstein bi lahko torej začela in eh, nam podala poročilo o tem, kako je zadevami, tako da lahko na to razpravljamo o tem vprašanju. Sedaj pa Eduard, prosim. Se upravičujem, se mislim, da ste mislili na me. Thank you, Mr. Chairman. A few words. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj besed v zvezi z volitvami in pripravah, eh, v zvezi s pripravami na volitve v Albaniji. Res je, da je bila država v eh, politični krizi, vladala je napetost in to v času, ko opozicijski poslanci več časa niso sodelovali na sejah parlamenta res je tudi, kakor ste dejali, da smo vas skupaj s kolegom Fleckensteinom obiskala Albanijo decembra pred Božičem. Uspeli smo doseči sporazum med eh, dvema političnima strankama. Ta sporazum je bil soglasno sprejet tudi v parlamentu. Potekale so lokalne volitve. in to v času reform uprave, javne uprave. Zmanjšalo se je število administrativnih regij na 61. Glede pomena teh volitev za državo pa takole. Te volitve so bile zelo pomembne, ker gre za nekakšen preizkus eh, integracijskega procesa eh, ki velja za Albanijo. Albanija je država kandidatka, čaka na datum začetek eh, pristopnih pogajanj. To je torej zelo pomembno za prihodnji razvoj dogodkov v Albaniji v zvezi s tem. Sam sem ostal v stiku z njihovimi predstavniki eh, v Tirani v Albaniji, pogovarjal sem se z vodjo eh, OECD-ja eh, z veleposlanikom. Pogovarjal sem se z Romano Vlahutin, veleposlanico EU eh, e in tudi z ameriškim veleposlanikom v Albaniji. Pogovarjal sem se, eh, prebral sem tudi poročila OSE in ODIR. Poročila pravijo, da je prišlo do številnih eh, nepravilnosti tekom eh, volilnega procesa in eh, to v zvezi s temami, ki si jih ti omenil, Elmar. Volilna kampanja je bila pozitivna in mirna. Na sam dan volitev nekih večjih težav ni bilo. Politične stranke so prijele rezultate volitev. Eh, tisti, ki so izgubili, so čestitali zmagovalcem. Vseeno pa bi rad dejal, da moramo nadaljevati s to razpravo, ko bomo dobili eh, končna poročila eh, OVSE in ODIR. Dve zadevi sta jasni najprej dekriminalizacija. To je bil del sporazuma, ki smo ga dosegli med obima strankama in eh, nama z gospodom Fleckensteinom. Gre za dekriminalizacijo oseb, ki, imajo, um, ki so bile v preteklosti kaznovane. Te osebe ne bi smeli biti na Eh, seznamih eh, lokalnih volitev in eh, drugih volitev. Tega nismo še dosegli. In druga tema, ki je jasna, je kupovanje glasov. Marsika je treba preiskati. Težko je dokazati takšne zadeve. Glasov, kupovanje glasov pomeni, da gre za kaznivo dejanje. Zato ljudje nočejo te stvari prijaviti policiji, ker bi lahko bili uh, umešani. Ampak naši viri pravijo, da je do tega prihajalo na precej visoki ravni. Na to še vprašanje eh, državnih institucij in eh, druga vprašanja, ki si jih izpostavil. Delo centralne volilne komisije ni bilo vedno dobro, vsaj v začetku ne. Takole bi dejal Elmar. Preden sprememo kakšne sklepe, bi morali počakati na končne rezultate poročil Odira in eh, Oseja. Na to bomo lahko to temo obravnavali objektivno, ker gre za zelo kompleksno temo še enkrat naj povdarim, da so rezultati in pa ocena teh volitev zelo pomembni za prihodnost te države. Hvala. Äh, ja, mislim, da ni treba kaj več dodati, ker se popolnoma strinjam s tem, kar je povedal gospod Kukan. Počakati je treba tudi na mnenje Odirja. Odir pravi, da so na splošno zadeve potekale dobro. Naša misija je tudi pokazala, da mm, zadeve potekajo bolje, kot smo si obetali. Posamezna veleposlaništva, med zadnjimi italijansko, je dejalo, da so bile volitve dober dan za Albanijo. Ampak, čeprav zadeve sedaj res potekajo bolje kot um, v preteklosti, je vseeno treba upoštevati, da je prišlo do pomankljivosti, ki ste jih navedli. Tako da sem tudi sam za to, da bi počakali na končno poročilo, zato da bi na koncu lahko ocenili, na katerih točkah lahko zahtevamo od vlade izboljšanje. Tako bomo lahko videli tudi, ali bo morda treba ponovno organizirati volitve. Tega trenutno še ne moramo ceniti, kar pomeni, da je res treba počakati na poročilo udirja. Dve stvari pa se mi zdi tam mm, pre problematični. Če Eden izmed vodilnih strank tu na srečanju v Bruslu pravi, da ne more priznati teh volitev. Ne moremo takoj reči, da tega ne moremo podpreti. Treba je preučiti, ali je res prišlo do tako velikih kršitev post volilnih postopkov v kateri izmed 61 občin, da bo res treba ukrepati. Komisar Han je bil v svojih pripombah bolj zmeren. Dejal je, da bo počakal na končne rezultate. Na to se bo verjetno oglasila tudi komisija in upal sem, da se bodo vsi odzvali tako. Če kdo želi besedo? Ne. Poročevalca Oderja ali pa poročevalca Sveta Evrope v skupščini odirja bi, po mojem mnenju, morda lahko pozvali, da poda poročilo o poteku volitev. Verjetno bi do tega prišlo v prihodnjih dveh mesecih. Predlagal pa bi tudi, da predstavnika Evropske unije v Tirani povabimo na to srečanje, ker kot sem slišal, ima zelo močna stališča glede potetka dodovkov. Do Slišal sem, da je podajal tudi močne izjave v času kampanje. Se strinjate s tem predlogom? Dobro. Pojdimo torej na naslednjo točko na dnevnem rebu. Gre za vrh, poročevalca Danžana ni z nami, potekal je Evropski svet, ki se je ukvarjal z Evropsko varnostno in obrambno, obrambno politiko, ki je potekal prejšnji četrtek. Ta svet je potrdil sklepe sveta za varnost in obrambo iz leta 2013. Tako da upamo, da bo to pomenilo tudi izvajanje že sprejetih obveznosti. To predvideva tudi predlog eh, za skupno varnostno in obrambno politiko, ki bo veljala tudi za Hrvaško. Na sestanku koordinatorjev smo se odločili, da bomo pripravili tudi poročilo in eh, poročilo na lastno pobudo, tako da bomo imeli priložnost obravnavati tudi to pomembno temo. Upam, da bomo na podlago pri razpravi varnostne in obramne politike lahko obravnavali tudi vprašanje, ki se tiče proračuna in eh, raziskave in inovacije. Dobro bi bilo razmislili tudi o hibridnih tveganjih, ko gre za obrambno politiko. Tudi tega se je svet namreč dotaknil, vendar ne v podrobnostih. Jasno pa je, da se bodo konec oktobra na dnevnem redu zasedanja sveta tudi druge teme, naprimer iz Top Grče. Odločili smo se na podlagi dogodkov v prejšnji četrtek, da bo prišlo tudi do sprememb glede obveznosti iz Lizbonske pobude. Predvsem Združeno kraljestvo je to nakazalo. Glede na to, da mora Evropski svet eh, vedno soglasno sprejeti odločitve, so zadeve pač takšne, kakršne so. Če pa nimamo niti priložnosti imenovati posamezna poglavja pogodbe, ki bi jih radi preučili, če tega ne moremo podvreči demokratičnemu nadzoru, smo v nekoliko težavni situaciji treba je upoštevati, da v trenutni situaciji ne moramo računati na širšo podporo iz vseh držav članic, ko gre za te politike. Mislim pa, da je bilo to sporočilo dobro za vzhodni del, saj po mnenju vzhoda glede na to, da so ravno vzhodne države bile tiste, ki so blokirale prizadevanja. In mislim, da moramo na to odločitev kritično pogledati, ker zaradi tega v svetu ne bo prišlo do rezultatov. Glede na poročila, ki smo jih um, sprejeli v odboru, bom podal to mnenje tudi na plenarnem zasedanju. Bi pa pozval tudi druge, da to storijo, kajti zadeve so problematične. Zadnje, kar je bilo dejanjo, dejano je bilo, da bi podali zunanji predstavnici možnost za preučitev in vem od eh, Lizbonske pozgodbe. Peska pa niti omenili nismo, kar bi omogočilo vsaj razgovore o kompromisu, kar pomeni, da koalicija, koalicija voljnih ni bila oblikovana. In mislim, da je to hud udarec, hud udarec za evropsko obrambno politiko. In tudi za naloge, s katerimi se soočamo. Moram reči, da sem bil včeraj prisoten v razpravah v Rigi, ko je šlo za razprave med predstavniki Evropske unije in ameriškim predstavnikom kongresa. To je bila ena izmed priložnosti za srečanje evropskih predstavnikov in predstavnikov ZDA. Tako da, ko gre za stalno strukturirano sodelovanje, se zastavlja tudi vprašanje skupne obrambe. To pa je možno samo v sodelovanju z NATO. Tako da se lahko vprašamo, kaj lahko tu ponudimo. Ugotovimo lahko, da ne veliko. Tako da verjetno ne bomo mogli zagotoviti tesnega sodelovanja in to je tudi specifično vprašanje, s katerim se morajo ukvarjati tudi države na vzhodu, ki imajo tudi interes za to. Podobno vprašanje sem zastavil tudi v Nemčiji, vendar so tudi oni bili dokaj zadržavi, zadržani glede na dostavek, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo. Tako da si moramo vsi prizadevati, da bi referendum o izstopu Združenega kraljestva potekal dobro. Tako da ne moremo pač takoj izključiti ugodnih eh, razpletel po dveh letih. Bi še kdo želel besedo? Moram reči, da je res osupljivo, da nihče ne želi spregovoriti pri tej temi. Niti e ja, je res. Najprej dajmo besedo gospe prva se je javila, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Se vračujem, za trenutek sem zapustila dvorano. A govorimo o Evropskem vrhu, torej? Se pravi, čujem, eh, telefonski klic sem imela, rada pa bi se vrnila k vprašanju tega eh, sestanka na vrhu ali naj počakam? Ne, prav. Potem pa se bom eh, držala še naprej nizozemščine, tako bo lažje. Slišali smo te uvodne besede in pričakovali smo, da se bo vrh osredotočil na uh, varnost in obrambo. Decembra 2013 eh, smo upali, da bo to res vrh na temo varnosti in obrambe. Mi v uh, skupini liberalcev menimo, da varnost in obramba ne, nista deležni dovolj interesa. Prelagamo in prelagamo te teme. In to se je zgodilo ponovno sedaj. Do leta 2016 naj bi imeli to globalno strategijo za politiko obrambe in varnosti skupaj s državami članicami. Končno, po 13 letih, bomo uh, nadgradili, izboljšali uh, dokument Solane. Mislim, da je skrajni čas, da dobimo pravo podlago za nadgradnjo te strategije. Mi seveda nismo čakali križem rok, prejšnji teden smo predstavili uh, dokument skupine ALDE, gre za časovni načrt v smeri Evropske integrirane obrambe skupaj z liberalnimi uh, obramni ministri nizozemske in češke ter z nekdanjim eh, finskim obramnim ministrom smo pripravili ta dokument, ki je bil toplo sprejet. Gre za realističen, pozitiven načrt. Naš cilj pa je, da ukrepimo evropski steber NATO. Obenem menimo, da lahko izboljšamo specifične elemente. Eh, doktrino Solane je treba eh, nadgraditi, kar pomeni, da potrebujemo naše vojaške sile pogledati si moramo, koliko denarja porabljajo države članice Evropske unije trenutno, če to primerjamo z, z ZDA, bi morali povleči ustrezne zaključke. Če torej vsa sredstva držav članic primerjamo eh, s proračunom ZDA, imamo zgolj 45 odstotkov porabe v primerjavi z njimi. V resnici pa še manj, če upoštevamo vse izdatke. To ni dovolj, mi v skupini liberalcev menimo, da mora biti to za nas prednostna naloga. Prejšnji teden se je jasno pokazalo, da je to nujno. Vsem političnim skupinam eh, v tem odboru bi rada na srce položila, kako pomembna je ta tema. Hvala. Thank you very much, uh, Chairman. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj komentarjev, glede na to, da ste izpostavili LS. Tako kot vsi ostali smo bili tudi mi malce razočarani, glede na to, kakšen je bil kontekst uh, Evropskega sveta prejšnji teden. Nismo se pogovarjali o uh, skupni uh, obramni uh, Eh, in varnostni politiki. Pogovarjali smo se o nezakonitih migracijah, o Grčiji, pa tudi o izjavah eh, britanskega eh, premijeja o referendumu. 18 mesecev smo čakali na sklepe o skupni varnostni in obrani politiki, pa jih nismo dobili v pravi meri. To ne sme biti papirnati tiger, to je pomembno in z tega vidika je treba izpostaviti tudi našo razpravo o razširjenem eh, predsedstvu. Ta odbor mora prispevati k eh, oblikovanju eh, skupne celovite globalne strategije za obrambo in varnost. Imeli smo tri poročila o obrambi, o financiranju skupne obrambne in varnostne politike in o tej politiki kot takšni. Graditi moramo na tem, okrepiti Eh, moramo ta steber eh, združevati, moramo naša sredstva, tako da bomo učinkoviti. Grožnje so neka realnost v našem svetu in eh, sodelovanje z NATO je naša ključna naloga. Kljub temu, da nas Evropski svet ni začaral in navdušil s temi sklepi, niso veliko besedila posvetili eh, temu vprašanju, je pomembno, da bo naslednja eh, seja eh, bolj vsebinska, bolj kredibilna in da ne bo treba čakati 18 mesecev na to. Mislim, da so vse skupine pripravljene podpreti to prioriteto. Hvala, gospod predsednik. mi bi naj porabljali 35 odstotkov eh, v primerjavi z američani, Rusi pa eh, porabljajo 15 odstotkov, zgolj 15 odstotkov v primerjavi z američani. Ampak oni eh, kupujejo tanke, mi pa kupujemo druge stvari. Države članice letno dajo 182 milijard evrov za obrambo in to je veliko več kot ruski izdatki. In skoraj dvakrat več eh, vojakov imamo kot ZDA. Manjka pa sinergije. In zaradi tega zadeve so pač takšne, kot so. Samo 10 do 15 odstotkov rezultatov vidimo. In to je dejstvo. Zapravljamo davkoplačevalski denar. V Evropi imamo vojske, ki imajo 80 odstotkov stroškov za osebje. Tako da toliko denarja uprav, porabimo samo za upravljanje vojske same. In glede na to se ne čudim, da ta tema kolege ne zanima tako zelo kot morda kakšna druga in zaradi tega bom na tem točki zaključil s to razpravo. Kar pomeni, da prehajamo sedaj na naslednjo točko na dnevnem redu. Bi pa še enkrat eh, rad rekel, da bomo še enkrat eh, razmislili o tem, ali brez povabil gostov res ne moremo načeti razprave. Če ne bomo imeli razprave v odboru, bo to zmanjšalo vrednost našega dela. Rad bi, da pač oblikujemo politiko in da ne bi razpravljali ljudi samo prek predlogov sprememb. Tako da mislim, da gre pri zunanji politiki tudi za to, da si sposoben se odzvati na trenutne rezultate, ne pa samo, da napišeš poročilo kot kakšen študent. Sedaj pa še naslednja točka. Gre za poročilo o obisku delegacije za odnose z Berolusijo v Minsku. Obisk je potekal med 17. in 19. junijem. Kolegica, želite besedo? Ja, voorzitter, ik wil zeggen, u zegt uh, ook dit lijkt ons niet te. Hvala, gospod predsednik. Da, želela sem besedo. Mislim, da v tem odboru potrebujemo več časa namenjenega aktualnim temam. Zanesete se lahko na skupino Alde za to. Najlepša hvala. S tem prehajamo na četrto točko na dnevnem redu. Gre za delegacijo osmih predstavnikov Evropskega parlamenta. Gospod Zdrojevski je bil vodja delegacije in mislim, da je bil to prvi obisk po številnih letih. Mislim, da bi bilo smiselno, da prisluhnemo poročilu, ali je bilo torej smiselno pripraviti obisk v tej državi, kdo so bili sogovorniki in eh, do kakšnih napredkov ste lahko prišli. Kolegu predajam besedo. Je prisoten gospod Zdrojevski, prosim. Prevodničanci, šanovni panjstvo. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Na kratko bi rad eh, orisal situacijo. Dobili ste sporočilo, dobili, dobili ste dnevni red oziroma agendo obiska, tako da verjetno poznate glavne značilnosti te misije, veste, o čem smo se pogovarjali, o čem smo govorili z opozicijo in eh, uradniki. Obisk je potekal brez večjih težav, večjih presenečenj ni bilo, ne negativnih, ne pozitivnih. Po mojem mnenju je smiselno, da smo državo obiskali. Za nas je bilo najpomembnejše, da večkrat izpostavimo naslednje. V skladu z eh, osnovnimi načeli, ki jim sledi parlament, kompromisa ne bo. Izpostavili smo vprašanje političnih zapornikov, govorili smo o memorandumu eh, o smrtni kazni, omenili smo tudi zakonodajo, ki eh, je nujna za delovanje civilne družbe v državi. Poleg teh uradnih sestankov smo imeli tudi sestanke z opozicijskimi strankami, srečali smo se z družinami političnih eh, zapornikov in pa s podjetniki v eh, Belorusiji. Srečali smo se tudi s tistimi političnimi in civilnimi skupinami, ki so dejavni v Evropi in eh, v svetu. Na nekaterih področjih so razmere takšne, da se nam zdi, da je Belorusija Belorusija pripravljena z nami govoriti, z nami razpravljati. Naprimer, eh, zakonodaje o prostovizenskem eh, območju, na to uporaba bolonskih standardov in podobno. Govorimo lahko naprimer tudi o eh, šolninah in o Erasmusu. Imeli smo nekaj negativnih izkušenj in sicer v zvezi s pogoji, s katerimi se soočajo politični zaporniki v državi. S to razpravo moramo nadaljevati, še naprej moramo pozivati k izboljšavam eh, zapornih pogojev. Jeseni bodo potekale predsedniške volitve v državi in Evropski parlament mora spremljati te volitve. Zelo pomembno je, da so organizirane pod ustreznimi pogoji. Toliko o tem obisku delegacije. Zahvaljujem se eh, članom. Z nami sta gospa Kalnjete in eh, gospod Maminkis. Hvala njima in hvala ostalim. Hvala, da ste podpirali eh, moje delo. Uh, thank you, Mr. Chairman. I would like to share some of my... Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi rada podala nekaj komentarjev. Tokrat sem drugič letos obiskala Belorusijo. Prvič eh, sem državo obiskala kot posameznica, srečala sem se s predstavniki zunanjega ministerstva, s predstavniki opozicije in z nekaterimi političnimi zaporniki razmere za politične zapornike so, po mojem mnenju, slabše kot v preteklosti. Trije od teh so bili ponovno obravnavani na sodišču in eh, njihove kazni so bile podaljšane. Vsi vemo, kakšno je mnenje javnosti, tudi nekateri drugi viri, ki jih imamo, pravijo, da je predsednik Lukašenko zelo priljubljen v eh, Belorusiji. To pomeni, da ga v resnici ni strah. Opozicija je šipka, eh, političnih zapornikov pa ni veliko. Sama sem dobila podoben vtis kot nekateri drugi kolegi, s katerimi smo se o tem pogovarjali in sicer politični zaporniki so na nek način eh, talci v tej eh, igri, ki jo predsednik igra z Evropsko unijo in z Rusijo. Pogoje, v katerih živijo, so zelo težki in s tem pošilja eh, predsednik poročilo Rusiji, Putinu. Pravi, nisem se spremenil, enak sem, ostajam enak. Ampak to so ljudje, ljudje, ki so v zaporu, ljudje, ki so v tem primeru zgolj eh, figure na šahovnici, na šahovnici, za katero sedita Lukašenko in Putin. Naši podatki torej odražajo to situacijo. Še nečesa bi se dotaknila, če dovolite. Opozicijo je strah. Bojijo se, da bi na eni strani lahko prišlo do azerbaj, eh, azerbajdžanizacije Belorusije. glede na stanje opozicije in političnih zapornikov, se lahko zgodi, da bodo na koncu prevladali skupni pragmatični interesi, da bomo pozabili na opozicijo in te zapornike. Še en komentar imam. Nasplošno se zdi, da suverenost ni tako pomembna za Belorusijo. Ljudje gledajo na Lukašenka kot na edinega, ki lahko ohrani neodvisnost države. Edinega, ki lahko to doseže. Uradniki na zunanjem ministrstvu, pa tudi predstavniki opozicije pravijo, da ne smemo dovoliti da bomo na Belorusijo pozabili zaradi drugih eh, evropskih težav v soseščini. You, Hvala lepa, kar latvijsko bom govoril. Tudi sam hočem povedati nekaj o tem, ker sem bil privatno, zasebno, torej decembra v Minsku in Belorusija je tudi pomembna država, partnerica za nas, tudi za mojo domovino in zaradi tega se moramo z njimi pač pogovarjati in ohranjati poslovne odnose, vendar je to zelo težko, kadar eh, gre za deželo, kjer so nekateri ljudje še vedno zaprti, brez obrazložitve, če se pogovarjate eh, z neko poslovno partnerko, pa vam eh, pove o tem, da je njen mož v zaporu, naprimer, ne moremo tega držati ločeno in pri strani. In ne vemo niti, zakaj pri njih ni možno, da bi opozicija imela vse enega kandidata, tam je zelo težko registrirati nove, drugače politične stranke, na primer. In eh, zdi se mi, da trenutno pravzaprav sploh ni možnosti, da bi imeli kandidata opozicije na volitvah. Predsednik Lukačenka je po zadnjih eh, anketah zelo popularen, 69 odstotkov pristašev ima, čeprav bi morda realni rezultati bili nekoliko drugačni. Je pa vsekakor eh, treba počakati in videti, kakšen bo prihodni razvoj dogodkov. Balkrijev je v jaru na tešem, da se ljuti, lez čuli smo lecen. No, kar hočem povedati je to, da se moramo z Belorusijo še naprej pogovarjati. Pomembno je, da storimo korak naprej in to, da imamo, da smo sploh imeli uradno delegacijo Evropskega parlamenta, je za me že tak pomemben korak, ker je že 12 let nismo imeli. Vse ne v tem obsegu in na ta način. Z Belorusijo lahko sodelujemo. In Evropska unija lahko sodeluje dobro na tistih področjih, kjer ne prihaja do razlik v mnenjih. Lahko se pogovarjamo o varnosti prehrane, recimo, in podobno. In to je tudi eh, bil eden od konkretnih načinov sodelovanja. Evropska unija je financirala ravno izboljšanje kakovosti prehrane, še zlasti na področju perutnine, poslali smo jim tudi strokovnjake in lahko imamo tudi druga podobna področja sodelovanja, naprimer boj proti trgovini s prepovedanimi drogami in podobno. Torej, zdi se mi, da lahko uspešno nadaljujemo dialog z Belorusijo, pri tem pa ne gre spregledati še številne ovire za razvoj demokracije, ki trenutno še obstajajo. Hvala lepa. Thank you, Chairman. <clears throat> well, I do agree that we have to keep uh, critical. Hvala lepa. No, torej moramo ohraniti dialog, vendar z določeno mero kritičnosti. Uh, Ne smemo pa nikakor pozabiti, niti se ne smemo umakniti, ne smemo pozabiti naših stališč, ki so še vedno enaka. Skratka, nepriznavanje tako imenovanih volitev v Belorusiji je eno od pomembnih stališč, potem številni politični zločini, ki so se zgodili in ki se še vedno ne rešujejo. Potem, eh, kadarkoli se pogovarjamo uh, z Belorusijo ali pa s predsednikom Lukačenka, eh, se zavedajmo, da se pogovarjamo z zelo pomembnim manipulatorjem in tudi njegova bližna sodelavka je velika mojstrica eh, v ponarejanju volilnih rezultatov. In ne vem, kako lahko sploh govorimo o Eh, predvoljenih kampanja, če ni nikakršne pravice do registriranja novih političnih strank, ki naj bi tudi vodile svoje kampanje, da sploh ni pravih eh, tekmovalcev v tej eh, tekvi, ker jih je polovica v zaporu. Torej je to zelo pomembno. Ostati moramo v stalnem stiku z opozicijo, čeprav je še nadalje šipka in ni enotna vendar eh, je zelo pomembno, da Evropska unija ostane še vedno vključena v dogajanje v Belorusiji, da še vedno uh, ima določene stike z režimom predsednika Lukašenka in vprašati se moramo, kakšne so naše možnosti za prihodnost. Seveda moramo ostati uh, v stiku z uradnimi predstavniki predsednika Lukašenka in med njimi in med najcesejšimi sodelavci so neposredno odgovorni za smrt predstavnikov eh, opozicije. Prav tako eh, je imel tudi med svojimi pristaši namenoma določene žrtve za to, da je lahko ukrepil svojo politično kampanjo. Teh dogodkov je veliko in mislim, da smo tukaj vsi vsi enakega stališča, naj se ne bi sploh sestajali eh, z nižjimi uradniki. Ampak to se je zgodilo ravno med tem obiskom. S tremi se je sestala naša delegacija. S tem se absolutno ne sinja, sem proti, ne moremo se ti eh, z eh, uradniki, ki jih je imenoval Lukačenka in moramo se najprej vprašati, zakaj se vse to skupaj dogaja. Lukačenka potrebuje zaveznike eh, na evropski eh, strani in če tudi hodi po tankem ledu, mu je to doslej uspevalo, upam pa, da bo nekoč padel skozi ta tanek led in se soočil z globokimi vodami. Hvala lepa. E, eh, Bendem mówił po polsku, bo pan Zdrojewski mówił po polsku, Bendem mówił po polsku kar polsko bom govoril, ker je tudi gospod Zvrojevski govoril polsko, torej lahko tudi jaz. Dame in gospodje, danes se pogovarjamo o Belorusiji, kot da bi bilo to nekje daleč na severu Afrike. Nekako eh, podcenjujoče gledamo in hočemo eh, jim usiljevati eh, določene vrednote. Če bi sam bil iz Belorusije, bi rekel, nočem se pogovarjati z vami. Preziram uh, ljudi, ki govorijo o tem in uh, prav tako lahko zaričujem tiste, ki so pri nas uh, umaknili uh, smrtno kazen, pri tem pa je na njihovih rokah kri nedolžnih žrtov. Prav tako si moramo zapomniti tudi to, da s takim obnašanjem porivamo Lukačenka naravnost v roke Moskvi. Ne smemo ga porivati proti Rusiji. To je v bistvu ta politična eh, resnica v ozadju politične situacije. Če se imenujemo demokrate, potem lahko razumemo, da tri četrtine prebivalstva podpira predsednika Lukačenka, potem moramo kot demokrati to spoštovati, kaj ne? To je vse, kar imam zapovedati. Hvala.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 ne bi bili vredi takega srečanja. Spoznali smo se z uradnimi predstavniki uradov in tudi s predstavniki civilne družbe, družin, eh, zapornikov, opozicije in podobno. Tako da smo videli tudi predstavnike iz drugih okolij. Imeli smo boljše in slabše sestanke. Najtežji sestanek ker eh, niso spoštovali naših vrednot, so bili na ravni nacionalnega volilnega odbora in tudi ministrstva za pravosodje. Vendar, ko smo govorili eh, s predstavniki parlamenta, smo povedali svoje stališče. Stališče Evropskega parlamenta je jasno prisotno in slišali so ga povsod, povedali smo svoje odločno stališče glede političnih zapornikov. Povedali smo, da so naša stališča brezkompromisna in eh, še nadalje ohranjamo stike z vsemi temi sogovorniki, tako da se vsi lahko zavedajo, da nam ni vseeno, da skrbimo tudi za pobude opozicije in za prihodnost Belorusije. Hvala še enkrat. our strategy in the Adriatic and Ionian region. No, This report might have to be changed after what happened over the weekend. Naša zadnja eh, točka dnevnega reda je strategija v zvezi z Jadransko-Jonsko regijo. Rad bi zaprosil našo poročevalko, Dubravko Šuico, naj pove na kratko, zakaj gre. Najlepša hvala, gospod predsednik. Odvidite, sem eh, naredila osnutek mnenja v imenu našega odbora v zvezi s strategijo Evropske unije za Jadransko in Jonsko regijo, tudi v imenu uh, odbora za kakovost uh, prehrane in zdravja sem dodala določene postavke uh, Tu je bil vključen tudi odbor za regionalni razvoj, tudi s kolegom Jakovčičem sem sodelovala. In eh, namen te strategije je omogočiti 70 milijonom prebivalcev te regije, da bodo imeli prednosti od eh, sodelovanja na številnih področjih, ki vključuje tudi eh, promet, razvoj pomorskih povezav, ekološke vidike, pomembno za naš odbor AFET pa je to, da bo ta strategija pomagala tudi potencijalnim državam kandidatkam oziroma potencijalnim članicam, da bodo ukrepile sodelovanje z državami članicami, kar bo tudi pomagalo pri boljši integraciji držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Seveda je tukaj treba omeniti tudi Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črnogoro, ki že sodelujejo, tudi z državami članicami, med njimi eh, predvsem s Hrvaško, Slovenijo in Italijo ter Grčijo. Tu je prispelo kar veliko predlogov sprememb, 347 jih je, imeli bomo poseben usklajevalni sestanek eh, za uskladitev teh predlogov sprememb v sodelovanju seveda tudi z vsemi poročevalci v senci. Upam, da bodo vsi prišli na vrsto s svojimi pripombami in mneni, da nišče ne bo prikrajšan. Upam, da ste ta osutek mnenja prebrali, kot veste, je dolžina besedila omejena, poznate pravila glede tega tako da nismo mogli vključiti vsega tistega, kar smo si želeli in upamo, da bomo to s kompromisnimi predlogi spremem na koncu lahko ustrezno dodelali. Podarek je v vsakem primeru na povezovanju, na prometnih vidikih, varovanju okolja, kot sem tudi že povedala, tudi na krepitvi miru in varnosti v jugovzhodnji Evropi, prav tako pa tudi glede čim učinkovitejši še uporabe že obstoječih instrumentov, s katerimi bi morali dosegati boljše cilje. Seveda smo si zastavili tudi določene naloge v zvezi s tistim, kar se nam zdi doslej nedovolj storjenega, tudi naprimer vprašanje nezakonitih migracij. To je sicer ločeno vprašanje, ampak to področje bi res lahko obravnavali posebej tudi v tem poročilu oziroma v strategiji sami, ki jo je izdelal gospod Jakovčič v odboru za regionalni razvoj. To so številne vprašanja, za katerih rešitev še nimamo. Sami veste, da na tem intenzivno delamo, gre tudi za razne kriminalne tokove, ki se gibljajo v istem območju, tako da bi res rada videla, da bi se to področje uh, posebej umestilo v to evropsko strategijo. To je zelo pomembna strategija za evropsko sodelovanje z Jadransko-Jonsko regijo in to je tisto, kar sem želela podariti. Mislim, da ste prejeli vsa ta ustrezna gradiva, da se bomo o tem lahko še pogovorili. Naš odbor pa bo o potem eh, glasoval 15. julija, če pa bi dotlej kdo še rad kaj dodal, sem seveda še vedno odprta za predloge. Hvala lepa. No, nikar ne prosite za predloge s prevem, ker jih boste tudi dobili. Gospod Picula. Danke, herr Präsident. Herr Präsident. Ja bih zahvalio. Iz... Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil gospe poročevalki, gospe Šujci, torej za predstavitev tega osnutka mnenja, predvsem za to pomembno, uh, strateško pomembno razsežnost, ki jo je predstavila. Ta regija je zelo pomembna. Uh, mislim, da je to tretja po vrsti, po pomenu, evropska makro uh, Eh, regija, kjer je pomembna tudi politična razsežnost. Strategija za enkrat eh, zajema štiri države članice in štiri države potencijalne kandidatke, skupaj 70 milijonov prebivalcev in tudi njim eh, je treba še zlasti pomagati na tej poti evropske integracije. Seveda obstajajo številne razlike, med temi državami, tako da ne gre samo za vprašanje članstva v Evropski uniji, gre tudi za gospodarski razvoj, vedno večje so tudi razlike in razkoraki v makroekonomskem smislu, tudi prometna infrastruktura v teh eh, državah je zelo slabo razvita, enako pa tudi povezave med njimi. Temu bo treba posvetiti še dodatno pozornost. Zaenkrat je eh, ta projekt izgradnje eh, ceste v tej regiji močno podpirala tudi Hrvaška, ampak upamo, da bomo dobili širšo podporo Evropske unije, ker eh, mora Evropska unija poskrbiti tudi za fizične povezave s svojimi sosednjimi državami. Nedavni preizkus obremenjenosti, tako imenovani stres tre, test, je pokazal, da bi bile te države tudi močno prizadete eh, zaradi potencijalnih nihanj dobave energije iz Rusije. Reševanje to vrstih praktičnih problemov bi tudi morali vse izumestiti med prioritetne naloge te strategije. Pomembno in dobro je tudi, da smo slišali za mnenje o migranti in azilanti, vendar menim, da je treba zelo jasno razločevati med eh, potmi migracij, torej med migracijskimi tokovi in eh, tokovi eh, organiziranega kriminala. Ko se je nedavno govorilo o vzpostavitvi zidu med Mačarsko in Srbijo, Menim, da je to nedopustno, da ta, to ni prava rešitev. Treba je ustrezno izkoristiti vse potencijale, zmogljivosti te makroregije, ne da bi s tem še dodatno zapletali stanje zadev in eh, pritiske na zunanje meje Evropske unije. Eh, upam, da bomo to lahko eh, rešili na vseobsežen, transparenten način, s čimer bomo podprli tudi socialno kohezijo, gospodarski razvoj,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 za zelo dobro pripravljenost na tek mnenja, tudi gospodu Jakovčiču kot poročevalcu. Eh, res eh, čestitam za zelo dobro poročilo. Gre za zelo občutljivo eh, območje. Vemo, da je vsa zaskrbljenost Evropske unije za vse te regije, še zlasti pa velja to za to regijo. Zato se razlog, da temu področju posvetimo še večjo pozornost. Torej, je naša angažiranost zelo dobrodošla. Ni treba ponavljati tistega, kar je povedal kolega Picula o pomenu prometnih povezav s to regijo. Vendar bi sam rad povdaril še eno razsežnost, ki ni bila dovolj povdarjena v tem mnenju. Namreč ta regija je lahko zelo pomembna smer za to, da bi se Evropa lahko bolje zalagala z energijo, da bi ob, tudi obogatili različne možnosti dobave energije, izboljšali energetske povezave, to je tudi zelo pomembna razsežnost, zato bi rad videl, da bi se to nekje bolj podarilo v tem poročilu. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala za besedo. Eh, tudi sam bi se želel zahvaliti gospe Šujci za pripravljeno mnenje. Mislim, eh, pridružujem se seveda kolegom, da eh, je ta strategija izjemno pomembna zaradi svojega strateškega značaja, kot zaradi tudi spodbujanja trajnostne gospodarske rasti, zmanjšanje socialnih razlik v regiji, izboljšanje prometne povezanosti, hitrejšoj integraciji Zahodnega Balkana in pa seveda še eh, bi lahko našteval. Bi pa eh, na tem mestu eh, opozoril tudi na amadma, ki smo ga zeleni uložili, amadma številka 42 in sicer na to, da na stebr za kakovost okolja, da ima Jadransko-Jonska regija vse večji pomen tudi za energetsko varnost Evropske unije in zato seveda je potrebno izraziti na nek način tudi zaskrbljeno zaradi eh, izgradnje energetske infrastrukture, raziskovanje nafte in plina, ker sta Jadransko in Jonsko morje zelo občutljiva. Eh, zato mislim, da je treba upoštevati tudi zakonodajo Evropske unije, posebej še v fazah presoje vplivov na okolje. In zato je potreben usklen pristop pri zaščiti morja in tudi pri zaščiti uh, biotske eh, ravnovrstnosti eh, in eh, kljub temu, da je pomembno skupno načrtovanje energetske politike in tudi doseg cilja za zadostitev potreb po energiji in plinu, moramo paziti, da v vseh teh spremembah ne bomo preveč obremenili Jadrana in tudi Jonskega morja, posebej še sicer ob mnogih možnosti tega področja za tudi investiranje v obnovljive vire energije. Zato seveda pozdravljam to strategijo, vključno z amadmajem, ki sem ga predstavil. Hvala. Grazie, <clears throat> presidente. Da italiano chiaramente non posso. Najlepša hvala, gospod predsednik, kot italijan. Moram biti seveda zadovoljen s to strategijo ker gre za analizo zelo pomembne zemljepisne regije, ki nam je blizu. Eh, to je za nas bistvenega eh, pomena, tako da hvala tudi eh, gospe Šujci kot oblikovalki osnutka mnenja, hvala gospodu Jakovčiču. Naj podarim le tisto, kar so že povedali nekateri kolegi. Ne smemo pozabiti na infrastrukturo. Pomankanje ustreznih železniških in cestnih omrežij je tudi pomemben vidik, treba je vzpostaviti ustrezen prometni koridor, ker to močno vpliva ne le na mobilnost v regiji, temveč tudi na razvoj turizma. Glede varnosti dobave, eh, mislim, da je vse, kar ste povedali, res. Eh, ker jonske in jadranske države so še zlasti izpostavljene različnim ekološkim tveganjem, če pride do energetskih neravnovesij. In eh, prav tako je treba razmišljati tudi o eh, tem, kako v prihodnje poskrbeti za boljšo eh, dobavo energije, večjo neodvisnost, to je vse zelo pomembno. Upam, da bomo našli pozitivno rešitev. Vse močno skrbi tudi črpanje nafte v Jadranskem morju, kar bi tudi lahko imelo nepredvidljive posledice, še zlasti za turizem. In eh, če se tega ne bomo lotili resno, bomo imeli hude posledice, ki se jih ne bomo znebili desetine in desetine let. Torej, treba razmišljati vnaprej. Prav tako je pomembno tudi vprašanje nezakonitega priseljevanja. Eh, s tem moramo računati tudi na dotok različnih oblik eh, ekstremizma. In po našem mnenju je boljše sodelovanje ključ rešitve, eh, le tako se bomo lahko ustrezno borili proti negativnim pojavim in iskali ustrezne rešitve. Hvala. Če. Hvala lepa, gospod predsednik. Če so kolegi govorili hrvaško, si bom tudi sam privoščil in bom najprej rekel najlepša hvala. Eh, kolega Jakočič je pripravil zelo dobro poročilo v okviru odbora za regionalni razvoj. In če govorimo o jadransko-jonski strategiji, naj povem, da sem sam za njo zelo zainteresiran. Že 15 let jo spremljam tudi s kolego Piculo. Smo pri tem tesno sodelovali že od časa samega nastanka, oblikovanja te strategije kot osnove sodelovanja v regiji in ta strategija, o kateri danes govorimo, je pač plod teh začetkov in na Hrvaškem smo še zlasti zainteresirani za to, ker je to tudi pomembna razsežnost našega zunanjega sodelovanja v kombinaciji s sodelovanjem, ki ga vzpostavljamo tudi preko podonovske regije. Še nadalje pa moramo krepiti naše zmogljivosti za nadaljne sodelovanje tudi glede eh, gospodarskega razvoja, proizvodnih zmogljivosti in sam lahko govorim iz izkušenj, ker sem videl kot koordinator za Podonavje eh, tudi kako velike so razlike, če se na nekem področju močne angažiramo, drugot pa ne. Zato mislim, da treba poslati močno sporočilo predvsem vladam držav iz te regije pa tudi zunanje političnega vidika ne gre zanemariti. Jadransko-jonska strategija ima med vrsticami zabeleženo tudi politiko širitve in to je nedvomno. Ne le zaradi tega, ker gre za štiri države, ki so v različnih eh, predpristopnih fazah, eh, vendar tudi zaradi tega, ker imamo eh, jasno izražene ambicije držav, Eh, ki sta se na novo pojavili v tej regiji, torej Kosovo in Makedonija, ki doslej eh, nista bili vključeni v nobeno od obstoječih eh, strategij širše regije. Torej njim bi morali ponuditi možnost, da se v nekih novih oblikah vključijo ravno v Jadransko-Jonsko regijo. Vemo tudi, kako je do tega prišlo, ker so bili obe državi pravzaprav del neobstoječe nekdanje države in tako nista bili ustrezno umeščeni v format regionalnega sodelovanja. In eh, to ima lahko resne posledice, kot za vse države, ki niso vključene. Tretji pomeni vidik je gospodarsko, energetsko, prometno, projektno, finančne narave. Eh, že kolega Han je delal veliko na razvoju te strategije, dokler eh, je deloval na področju regionalnega razvoja. Sedaj je to predal kolegici, ampak to je treba v bistvu povezati. Te portfelje je treba povezati med seboj, ker bo tudi ključni del uspeha strategije za Jadransko-Jonsko regijo. Pred nami so veliki izzivi, tudi v zvezi z nezakonitim priseljevanjem, tudi Italija in Grčija, veste, kako je s tem, ker ste v prvih vrstah tega navala, eh, Hrvaška in Slovenija pa tudi nista dali. Zaenkrat pa še enkrat hvala kolegici Šujci. Dank, eh, Frau Berichterstatterin, noch einmal das Wort. Damo besedo za konec poročevalki. Habe ich vergessen. Frau Sakon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 Popolnoma jasno, da to izhaja tudi iz, iz poročila in osnutka mnenja ter iz številnih predlogov sprememb, ki so bili že predloženi, da to poročilo eh, ne podpira dovolj določenih vidikov, ki smo jih postavili na samem začetku kot zelo pomembne. Eh, še zlasti, kada gre za vprašanja priseljencev. Namreč tu ni nobenega makroekonomskega vidika, ki bi se ukvarjal tudi s tem področjem. Politika, evropska politika priseljevanja žal ni bila zelo uspešna, lahko rečemo celo, da je doživela polom in bojim se, da se bo podobno zgodilo tudi s to strategijo v tem smislu. E, namreč e, naša strategija se lahko zlahka obrne v drugo smer, čeprav smo o tem izvedli zelo široko javno posvetovanje. Kot sami veste, smo februarja 2012 pod okriljem komisarja Hana in predstavniki držav članic opravili širše posvetovanje in se odločili, da je treba vzpostaviti to strategijo na štirih stebrih in glede na ostale izkušnje, ki jih imamo, tudi iz Podonavske regije in iz Balskega morja, vemo, da je treba širiti različne možnosti in omogočiti s tem tudi velike priložnosti državam članicam za boljše sodelovanje. S tem bi si lahko izboljšali številne vidike, ne le dobave energije, temveč tudi eh, trajnejšega povezovanja v smislu razvoja obnovljivih virov energije, Eh, posodabljanja obstoječih infrastruktur, združevanja najbolj oddaljenih področji, spostavitve eh, boljših komunikacij, kar bi bilo zelo koristno za vse države članice, ne le v energetskem smislu. Naj zaključim s tem, drage kolegice in kolegi, da se je treba prilagoditi prihodnjim potrebam, ampak v sedanji obliki moramo poskrbeti predvsem za to, da bomo dosegali pozitivne rezultate. Hvala. Če želite odzvati? Seveda, hvala. Hvala vam na vsi moji izrečeni. Najlepša hvala na vseh vaših mnenjih in za vse vaše mnenje in komentarje tudi eh, potem, ko bomo uskladili vse predloge sprememb, bomo skupaj z gospodom Jakočičem zadevo sezno oblikovali in upam, da bomo dosegli to, kar smo si želeli. Eh, namreč res eh, nam je veliko do tega, da poskrbimo za boljšo povezanost s temi državami, ki so mm, zelo pomembni regiji za nas vse, nočemo, da bi ta strategija ostala zgolj mrtva črka na papirju. Imamo določene izkušnje, kot je omenil tudi kolega v zvezi s podonovsko regijo in zato moramo poskrbeti, da bomo to strategijo dejansko udejanili na podlagi vseh izkušen, tudi izkušen gospod Hana in gospe Kretu. Najpomembnejše pa je najprej ukrepiti infrastrukturo, ker če imamo močno infrastrukturo, je veliko lažje delovati tudi na drugih področjih, kot je to povedal tudi gospod Picula. Te države nujno potrebujejo evropsko pomoč, koridor je že v veliki meri zgrajen, treba ga je le podaljšati. In eh, Hrvaška, ki si je že veliko prizadevala in zgradila tudi velik del tega, Eh, koridorja, čeprav tukaj govorim samo o cestah, seveda ne zanemarjam niti pomena železnic. Pomembno je torej, da Evropska unija pomaga tudi finančno, da bo ta koridor dejansko dokončan. Potem pa bomo imeli tudi boljše pogoje za varnost, mir in tudi vse ostalo nam bo veliko lažje, če bomo imeli za osnovo dobro infrastrukturo, ki je predpogoj za kohezijo. Te države so trenutno dejansko v zelo različnih položajih, treba je tudi pogledati, kakšna naj bo vloga Kosova in Makedonije, glede na to, da imamo tukaj v regiji tudi Srbijo, ki ne sodi ne pod eh, Jonsko, ne pod Jadransko regijo, pa vendar le je polnopravna članica skupine. Hvala skratka za vse vaše komentarje, mnenje in predloge sprememb. Upam, da bomo ob vključitvi vseh drugih mnen, drugih eh, odborov uspeli skupaj zgraditi zelo dober dokument. Hvala. In s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Hitreje smo zaključili, kot smo mislili. 15 julija bo potekalo glasovanje in odbor regij bo verjetno glasoval 15. septembra, kolikor vem, tako da ima kolegica še veliko časa za pripravo mnenja, pa tudi za vključitev predlogov sprememb, ki ste jih podali v razpravlja. Glasovanje pa je predvideno ob šestih in bojim se, da si moramo sedaj vzeti odmor ker eh, kolegi verjetno računajo, da bomo glasovali ob 18. Tako da mislim, da sedaj nima smisla, da gremo na glasovanje in mislim, da se tudi vi s tem strinjate. Zaradi tega prekinjam sejo do 18. Se vidimo k malu. book.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

Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Spoštovane dame in gospodje. Now to vote. Sedaj moramo glasovati. Najlepša hvala, da ste se vrnili. Gre za končno glasovanje o osnutku mnenja predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta za spremembo uredbe ES 2007-2. 1236 skozi 2005 eh, glede trgovine z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje in, ali kaznovanje. Tisti, ki ste razumeli naslov, imate sedaj ta privilegij, da lahko tudi glasujete. Gospa Lohtihlet, želite kaj dodati? samo rada bi se zahvalila poročevalcem Senci, razprava je bila zelo dobra. Glavno eh, vodilni odbor tu je odbor INTA in eh, potekala je tudi glavna razprava tem odborom in pri večini vprašanj se zdi, da imamo skupno mnenje. Pristojni odbor INTA vam verjetno ne bo veliko pomoč, ampak vseeno bomo glasovali. Še kdo? Gospod predsednik, američani uporabljajo vodo za mučenje zapornikov. Tega pa ne vidim na snemu. Uh-huh. Vodka boriki. Kaj pa prisilno tapljanje z vodko? <laughs> so, let's vote. Dobro, glasujmo. 36 glasov za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 2 in 38, identična predloga za, proti, Vzdržani. Sprejeto. 3 in 39. Identična predloga. Preverimo. Glasovanje je končano. Ste spet poskusili glasovati s kreditno kartico? Ne, ponoviti moramo glasovanje. Nekaj se je zalomilo. Poskusimo vsi skupaj še enkrat. Konec glasovanja. 28 glasov za, 17 proti, sprejeto. Predloga 39 za, proti, zdržani, sprejeto. 4 in 10. Kdo je za? 4 in 40 pravzaprav. Kdo je za? Proti? Zdržani? Prejeto. 41 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 42 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Hvala. Proti? Vzdržani? Prijeto. Drugi del. Za? proti, vzdržani, sprejeto. Oziroma preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 24 glasovi za in 25 proti. Torej drugi del 42. Sedaj pa 5 za, proti. Vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto z 29 proti 19. 6 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 7 in 43 za. Proti. Vzdržani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 konec glasovanja. Sprejeto s 24 glasovi za, 21 proti. Kompromis 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog, predloga 10 in 51. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 52. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, preverimo. Ja, občinski šlas. Konec glasovanja. Zavrnjeno 27 proti 23. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 in 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 do je za pravzaprav 61 za, proti, zdržani. Preverimo. Ja, Konec glasovanja. S 23 glasovi proti 26 zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 64 za. Ah ja, tule zgoraj je kompromis 2. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 64 za proti, zdržani, zavrnjeno 65 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 66 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo kompromis 4. Konec glasovanja. 29 za, 21 proti. Sprejeto. Predlog 20 za proti. Še prej pa kompromis 5, to je označeno sivo in tega ne vidim zaradi očala. Kompromis 5, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 20, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 22, za? proti, zdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdržani. Zavrnjeno. 29. Za. Proti. Zdržani. Preverimo. Konec glasovanja. 24 glasov za, 25 proti. Zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 32 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 23 glasov za, 27 proti, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto s 45 glasovi za, proti dvem, proti in tri vzdržani. Hvala torej poročevalki. Naslednja seja bo 15. julija